darf sie bitten platz zu nehmen. prosim vas da sedete. drage kolegice in kolegi. s tem ponovno odpiramo zasedanje, ki smo ga prekinili na zadnjem plenarnem zasedanju julija v strasburu.